za boj proti nasilju nad ženskami nova politika Evropske unije. Torej, najprej ima besedo podločevalka sama, gospa Svensson. Izvolite. Tak, Herr Tolman. Ja, Najlepša hvala. Najprej bi se hotela pri poročevalcih v senci in pri ostalih kolegih zahvaliti za dobro sodelovanje pri tem poročilu. Pred glasovanjem jutri in pred današnjo razpravo bi lahko povedala, koliko žensk je prizadetih, koliko žensk je bilo ubitih, ampak tega ne bom naredila. Jaz bom skušala eh, prikazati nekaj slik tega eh, nasilja, tako da boste pred eh, glasovanjem to videli, da boste vsi razumeli, da imate sedaj možnost, da se borite eh, proti temu nasilju, s tem, da jutri glasujete za. Predstavljate si, imate. Pedro, ki prebere otroku zgodbo, naenkrat se odpre vrata, v vrati stoji oče in eh, že takoj vedo, kaj se bo zgodilo. Otroci spotegnejo dejo preko glave, prejo si ušesa, tako da ne slišijo, kar se bo dogajalo. Eh, slišijo, kako upije oče, slišijo korake eh, in slišijo mater, ki joka. To je ena takšna ena slika, druga slika, ena ženska, ki je leta soočena z eh, nasiljem, na koncu pa se odloči, da bo išla iz tega eh, odnosa in da bo spostavila eh, nov odnos. Našla je mesto v varni hiši in nekaj dni pozneje pa je peljala otroke v vrtec, oče je tam čakal in jo zabode. Torej, umrla je nadaljna žrtev tega naselja, nasilja nad ženskami. Nad ženskami zato, ker so ženske in samo zato. E, ta, e, to nasilje nad ženskami, to, kar si lahko predstavljate, to se dogaja ko se ženska končno odloči, da izide iz takšne zakonske eh, zveze. Eh, ženska se ne more ločiti od moža, ki misli, da je ona njena, njegova lastnina. Eh, ko moški razume, da je izgubil kontrolo nad njimi, je nepredvidljiv. Ali pa naslednja slika mlada deklica gre iz kina domov, se poslovi od prijatelja, z besedami vidiva se jutri, potem pa sliši za seboj korake in ugotovi samo še, da jo je nekdo napadel po silu, ona preživi, ampak s tem mora živeti vse življenje. E, prihaja do Eh, poškodb eh, spolnih organov pri ženskah. Eh, komisija je leta 2010 predložila načrt za delovanje proti nasilju. Torej, jaz pričakujem takšen načrt. Dokler bodo ženske prizadete samo zato, ker so ženske tako dolgo, ne moremo reči, da živimo v demokratični eh, družbi, kjer so vsi enaki. Življenje žensk, njene eh, možnosti življenja so omejene in vprašanje je, kako razširjeno je to nasilje. Eh, ženske so žrtve nasilja, zato ker so ženske. Včasih pa moramo prenehati s tem, da vidimo ženske samo kot žrtve. E, tu e, gre tudi za e, ženske, ki jim uspe, da e, živijo svoje življenje. In mi moramo v parlamentu dokazati, da podpiramo te ženske. Hvala. Ja, najlepša hvala gre torej za naš odnos do žensk. Sedaj pa dajem besedo gospe Malstrem. Hvala lepa, gospe Svensson, za, ganljiv, za ta ganljiv uvod v to občutljivo temo. Res, da je boj proti nasilju nad ženskami visoka prioriteta komisije, kot kaže tudi strategija za enakopravnost spolov kot ste vi povedali, pa še vedno tukaj obstaja veliko problemov, veliko nasilja nad ženskami v Evropi. Zato delujemo na osredotočenih ukrepih. Razvili bomo eh, koherenten politični odziv na ta problem v Evropi. Pozdravljam vaše poročilo, gospa Svensson, in to zelo dobro pobudo, kajti s tem lahko sodelujemo, izmenjujemo mnenja in ustvarjamo sinergijo med tem, kar počne komisija in kar počne parlament, zato da bi lahko predelili prihodne ukrepe na tem področju. Nekaj stvari, ki ste jih omenili v tem poročilu, je že vključenih v tekoče ukrepe komisije, ki se navezuje na boj proti nasilju nad ženskam, da bi osredotočili, oziroma še večali naš učinek, se osredotočimo na tiste področja, kjer imamo pravno podlago za to. V prihodnjem svežnju za pravice žrtov se bomo posvečali še zlasti ranljivim skupinam, kot so ženske in tudi otroci. Ta svežen bo predstavljen naslednji mesec. Vsak Ženska žrtev nasilja potrebuje pomoč po nasilju in tudi pomoč pri postopkih, ki temu sledijo. Ženske so seveda še posebej eh, ranljive, če so bile izpostavljene nasilju um, na podlagi spolo, bodi si posilstvu ali kakor, čemorkoli druge. Potrebujejo pomoč pri tem, ko sodelujejo s pravosodnim sistemom, potrebujejo specializirano podporo in zaščito in imeti morajo dostop do očkodnin in do pravice. Uh, Trenutni okvir Evropske unije ne zagotavlja minimalne ravni in zaščite žrtev posod po Evropski uniji, ne glede na to, kje so, bile, eh, kje so postale žrtev. Zato zdaj kot prvi korak predstavljamo svežen zakonodajnih ukrepov glede pravic zaščite in podpore za eh, žrtve in tudi mehanizem medsebojnega priznavanja pravic. Tukaj se bomo še posebej osredotočili na žrtve nasilja v družini in uh, nasilja na podlagi spola. Vse to bo v korišče zlasti tistim žrtvam, ki so večkrat izpostavljene nasilju zakonca, partnerja ali drugega člana v družini. S tem želimo zagotoviti, da nobena ženska, ki prečka mejo in je deležna določene pomoči, ne bo obstala ob strani. Naš svežen bo spostavil splošen okvir, ki ga bo potem dopolnil drug instrument in drugi instrumenti, ki se bo sredotočili na posebne potrebe določenih upravičenih žrtev. Komisija tako razmišlja o močnejših ukrepih za boj proti um, iznakaženju genitalij. Na področju eh, kazenskega sodelovanja bomo želeli opolnomočati ženske in tudi izpolšali bomo statistiko o nasilju nad ženskem. Sodelovali bomo z eh, Evropsko, Evropsko ustanovo za enakopravnost um, spolov. Torej, komisija zagotavlja finančno podporo, s katero se bori proti nasilju nad ženskam, še zlasti prek programa DAFNE 3, eh, prek dela evropskih nevladnih organizacij in javnih ustanov. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa prehajamo k govornikom posameznih političnih skupin in najprej dobi besedo predstavnica EPP-ja, gospa Jimenez Bekeril Tereza. Carendek. Izvolite, imate besedo dve minuti. Naj... Hvala, gospod predsednik. La violencia contra las mujeres. Slišali smo, da mnogi obsojajo nasilje nad ženskami. Tudi jaz se bo želim boriti proti temu. Naj povem naslednje v tem boju je zelo pomembno, da še naprej javno govorimo proti kršenju teh človekovih pravic. Ne morete braniti določene stvari, če nimate odziva na to. In ta parlament je najboljši kraj za zaščito tistih žensk, ki so vsak dan izpostavljene napačni obravnavi in zlorabi. Potrebujejo nas, zakonodajalce, eh, da potem lahko krš, eh, so potem tudi kaznovani storilci kaznjivih dejanj. Četrtina žensk v Evropi je vsaj enkrat v življenju izpostavljena nasilju in tudi otroci prav tako trpijo. Zato vsekakor moramo zahtevati večjo eh, zavezanost, kot predlaga komisija v akcijskem načrtu. Pomembno je, da vedno znova poudarjamo, da je treba zaščititi žrtve. Eh, To smo storili že tudi z Evropsko odredbo o zaščiti, ker sem bila poročevalka. Upam, da bo ta postala čimprej realnost. To poročilo je bilo deležno zelo velikega konsenza in podpore od samega začetka. To kaže, da kadar se borimo proti nasilju v družinah, ki vpliva na vse člane družini, torej otroke, starejše, ženske in moške, da tukaj ne govorimo uh, o nečem, kar, na, s čimer naj bi stranke uh, nabirali politične točke. Tukaj moramo sodelovati, da bi izkorenili to nadlogo. Kot prvo moramo prekiniti tabu molčečnosti. Desetletja smo govorili o nasilju na podlagi spola, pa število žrtev, smrtnih žrtev še ni upadlo. Torej nekaj ne delamo prav. Zdaj je čas, da dejansko pridemo od besed k dejanjem. Potrebujemo resne otepljive ukrepe, izvajati moramo zakonodajo in tako zagotoviti, da bodo ženske lahko živele v dostojanstvu in varno. Vse ženske morajo vedeti, da bomo mi vedno govorili v njihov prid, da jih bomo ščitili in da bomo skupaj premagali ta tega sovražnika nas vseh, ki nas je stal toliko življenj. Dovolj je dovolj in upam, da se vsi strinjate z mano pri tem. Najlepša hvala. Torej, dam tukaj v dvorani, ne bom prekinjal, če bodo predolgo govorile. Naslednja je gospod Thompson v imenu SND. Da. Vsaka četrta ženska v Evropi je žrtev nasilja, vsaka deseta trpi zaradi spolne zlorabe. Tu številni otroci pripovedujejo o nasilju v njihovi mladosti. To je resen problem Evrope, nekaj se mora dogoditi, ne smemo zapirati oči pred tem. In jaz eh, nočem slišati novih zgodb o ženskah, ki jim moški mečejo kislino v obraz eh, eh, oziroma jih mučijo na različne načine. Eh, slišala sem grozne zgodbe posameznih žest in to je problem Evropske unije. Treba je zaustaviti to nasilje in zato je to poročilo tako pomembno. Gre za signal okolju, da Evropski parlament je mnenja, da nasilje zaradi spola je prek kršitev človekovih pravic. Moramo reagirati, potrebujemo direktivo, potrebujemo direktivo, ki bo zaustavila nasilje nad ženskami. Potrebujemo usklajen pristop. Mi moramo poskrbeti za to, da se žrtve čim bolj zaščiti in poskrbeti tudi za to, da nikjer v Evropi ne bo možno uh, izvajati nasilja nad ženskami, ne da bi zato uh, eh, dobili ustrezno kazen. Torej, moramo uh, dati pozornost tudi preventivi. Moramo nekaj na to narediti tudi na politični uh, ravni. Zdaj prehajamo na liberalno stranko. Gospa Prva Nova ima besedo dve minuti. Hvala, gospod Sredoče, gospod Komisarka, gospod in gospodje. Najprej bi se zahvalila poročevalki za odlično delo, eh, ki ga je opravila in tukaj jo podpiramo vsi v boju proti nasilju na podlagi spola. S tem poročilom Evropski parlament pravi, da potrebujemo nujne ukrepe za boj proti temu nasilju. Komisija mora priznati, da vsi argumenti kažejo, da je treba uvesti evropske instrumente in ukrepe. Vemo, da v Evropski uniji obstajajo različne razlike v zakonodaji za boj na, uh, proti nasilju nad, na podlagi spolu. Lani smo govorili o evropski odredbi o zaščiti, o razpolnosti položljivosti podpornih storitev in tudi o odgovornosti in zmogljivosti javnih um, uradnikov. Videli smo, da obstaja določena predanost boja proti nasilju nad ženskami. Tudi lani ste predstavili eh, sporočilo o. o um, tem področju in tudi štokholmski program. Vendarle pa države članice ne zadostno izvajajo zakonodajo, ki naj bi ščitila ženske pred diskriminacijo. Uh, temeljne vrednote naše Evropske unije torej ne veljajo za polovico državljanov. Zato zdaj pričakujemo, da komisija predstavila prav namenski zakonodajni predlog. Treba pripraviti niz minimalnih eh, zahtev, ki bodo vključeni v zakonodajni akt, iz česar bo išla strategija za boj proti vsem oblikam nasilja ta politična pobuda pa mora biti nekaj, čemer bo dodana še um, kampanja o zaveščanja. Tukaj govorim o Evropskem letu boja proti vsem uh, oblikam nasilja in tukaj že zbiramo podpise državljanov. Temeljni načela v o Lizbonski pogodbi so jasna, zato od vas pričakujemo sedaj jasen odgovor, kdaj bo komisija predlagala učinkovite ukrepe na vaši ravni. Hvala lepa. Köszönöm szépen, képviselőnő. Najlepša hvala, gospa Parvanova. Sedaj prehajamo na zelene. Gospa Kornelis nima besedo. Minuto in pol. Veseli me, da je boj proti nasilju na podlagi spola nekaj, kar je prioriteta tako komisije kot Evropskega parlamenta. S tem imamo nek skupen cilj in s tem lahko dosežemo resničen napredek v prihodnih letih. Upam, da bo to poročilo pomemben prispevek za svežen za zaščito žrtev, ki ga obljublja komisija in da bo ta svežen potem tudi eden od vidikov, celovite strategije, ki bo vključevala podporo žrtvam, ampak tudi druge vidike boja proti nasilju. Potrebujemo najmanjšo raven pomoči. Vsaka ženska naj bi imela dostop do zatočiš, do brezplačne eh, pravne pomoči in do psihološke pomoči. Potrebujemo tudi zaščito za migrantke, ki nimajo uh, neodvisnega dovoljenja za prebivanje in so zato še posebej ranljive. To poročilo obravnava številne pomembne vidike in mi zeleni upamo, da bomo lahko glasovali za to poročilo. Če pa uvodna navedba J in 19. točka ostaneta v tem poročilu, pri katerem je zapisano, da je prostitucija kršitev človekovih pravic, pri čemer se ne razlikuje med eh, eh, prostovoljno in neprostovoljno um, prostitucijo, potem se bomo morali vzdržati. Upamo, da tako daleč ne bo prišlo in da bomo tukaj lahko s tem poročilom podprli komisijo pri, našem, pri njenim delu. Hvala. Najlepša hvala in zdaj gospa Češkova. Dve minuti ima čas za govor. Vážený pane predsedo, vítam tuto správu Evropského parlamentu. Gospod predsedujoči, zelo vesela sem, da je Evropski parlament sprejel poročilo na lastno pobudo. Strinjam se s tem, da bi morale države članice sprejeti zakonodajne ukrepe, zato da bi preprečili nasilje nad ženskami. Pomembna oblika nasilja nad ženskami je nasilje za štirimi stenami, za zaprtimi vrati. To ni nekaj, kar bi zadevalo samo družino, kjer se to dogaja. Skupina ECR se je zauzela za to, da bi podprli družine in predvsem otroke. Predvsem tiste, ki so žrtve nasilja v družini. Namreč to vrstno Družinsko nasilje ima katastrofalne posledice za čisto vse člane družine, še zlasti za otroke, ki so pravzaprav priča nasilju, ki se dogaja stalno v družini. Zato se jim zdi tako ravnanje popolnoma običajno, kar pomeni, da bodo tudi ti otroci v prihodnje, ko bodo odrasli ali pa morda že prej v šoli izvajali nasilje nasilje nad ženskami samo še krepi neenakosti med ženskami in moškimi, po mojem mnenju. Poleg tega pa nasilje nad ženskami vpliva tudi na položaj, ki ga ženske zasedajo v družbi. Ženske, ki trpijo zaradi nasilja, so pogosto odvisne, finančno odvisne od tistega, ki nasilje izvaja. Zato bi morali tem ženskam pomagati, da preživijo, ko gredo strano takšnih nasiležev. Zato bi morali poskrbeti predvsem za informacijske kampanje, za kampanje osveščanja. Ženske pogosto oklevajo in se ne želijo o tem javno pogovarjati, ne želijo javno govoriti o svojih izkušnjah. Kar zadeva same zakonodajne ukrepe v Evropski uniji, pa se mi zdi, da bi se morali bolj pogosto posluževati evropskega naloga za prijetje in tudi evropske odredbe o zaščiti. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj prehajamo na posamezne govornike. Kot prva ima besedo gospa Figueredo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To je izredno pomembno poročilo. Tu imamo nov globalni političen pristop boja proti nasilju. Tu gre za specifično nasilje, predlagani so ukrepi, predvidene so tudi kazenske eh, sankcije. In posebno pomembno je tudi področje preventive. Nujno potrebno je, da ustvarimo pogoje, da se te ženske lahko emancipirajo ne bi smele delati v eh, razmerjah, razmerih kot dosedaj. Morajo same oblikovati svoje življenje In pogosto je tako, da te ženske prisilijo zaradi nekega položaja neodvisnosti, da eh, se začnejo ukvarjati tudi s prostitucijo. Ženske pogosto ne morajo odločati, po kateri poti bodo šle v življenju. Prehiti moramo od besed dejanjem moramo prekiniti to nasilje. Obstajajo različne oblike nasilja, ampak to je najbolj eh, grozno nasilje. In tu gre za specifično nasilje, ki negativno vpliva na otroke in to pomeni, da je, se to nasilje nadaljuje. In zaradi tega apeliram na komisijo, da bi čim prej vzela vajeti v roke in predlagala konkretne ukrepe, da zaščitite ženske pred nasiljem. Da, najlepša hvala, zdaj pa nadaljujemo. Eh, Naslednja je gospa Matera. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Boj proti vsem oblikam diskriminacije, tudi diskriminacije zopr ženske, je prednostna naloga mađarskega predsedstva Evropske unije. Zato prosim, da sprejmete dolgoročne ukrepe tudi na političnem, socialnem in pravnem področju. Namreč na tak način bomo lahko odpravili nasilje nad ženskami in zagotovili enakopravnost med spoloma. Sama sem skupaj z drugimi kolegi in kolegicami v tem parlamentu spodbujala vse zato, da bi z namenom osveščanja evropskih državljanov razglasili eno izmed prihodnih let tudi leto boja proti nasilju nad ženskami. Uh, Akcijski načrt Evropske unije za obdobje 2010-2015 tudi navaja, da bi se morali boriti proti vsem oblikam nasilja nad ženskami. Mislim, da bi morali sedaj vse to, kar je zapisano, prenesti tudi v resničnost in sprejeti konkretne ukrepe. Komisija naj bi letos pripravila tudi aktivni oziroma delovni načrt, v okviru katerega bi zagotovila žrtve vam tudi ustrezno zaščito, ki bi jo zagotavljali nacionalni sistemi, pravosodni in policijski organi. 20 do 25 odstotkov žensk naj bi vsaj enkrat v svojem življenju bilo žrtve nasilja. Glede na to, koliko žensk živi v Evropi, si lahko predstavljate, kakšna je ta številka. Ogromno žensk v Evropi je tudi bila žrtev pohabljanja spolovil. Številke se še povečujejo, zato bi morale inštitucije storiti več v zvezi s tem. Nasilje nad ženskami škodi vsem članom družine, kajti ženske izgubijo samo spoštovanje, izgubijo zaslužek, otroci najprej spremljajo nasilje, potem postanejo tudi sami žrtve nasilje. Ženske, ki so žrtve, se ne upajo prijaviti ustreznim organom nasilja, ki se je zgodilo nad njimi, zato ker jih je sram. Mislim, da je skrajni čas, da nekaj storimo v zvezi s tem. Tako kot je rekla kolegica Jimenez, končati je treba z nasiljem nad ženskami in to takoj. Hvala. Estrela, ki piše ljubezen. Gospa Estrela ima kot naslednjo besedo minuto in pol ima časa. Prisrčna hvala, gospod predsedojoči. Kot poročevalka v senci čestitam poročevalki za to odlično poročilo in to poročilo je treba podpreti. Gre za nasilje nad ženskami, kar pomeni eh, kršitev človekovih pravic. Eh, Eh, mogoče je to najhujša kršitev. Mi vemo, da ženske, ki so postale žrtve nasilja, se morajo odpovedati svojim temeljnim pravicam. In um, eh, mm, dosti krat pride do na, dodatne zlorabe. Uh, Eh, mm, jaz sem bila v nekem takem inštituciji na portugalskem in sem govorila z temi ženskami in nekatere ženske so mi rekle, da so vse življenje trpele. In samo zato, ker so uh, otroci izvajali pritisk, so našle dovolj hrabrosti, da obtožijo uh, oziroma prijavijo uh, nasilneže. Uh, Otroci, ko so odrasli, so pravzaprav oni vložili tožbo v imenu matere. Mm, te, te žrtve bi morale dobiti pomoč. Dosti krat pa se dogaja, da se otroke jemle iz e, družine. E, tega ne smemo dovoliti, kaj ti ženske morajo biti respektirane, ne smemo delati tako, da so ženske žrtve nasilja, ne sme se dogajati, da ženske morajo živeti v takšnih eh, situacijah. Hotela bi še nekaj dodati. Nasilje nad ženskami je tudi napad na demokracijo, kaj ti to pomeni, da te ženske ne morejo izvajati svojih pravic. In jaz mislim, če se bomo vsi zavzeli za to, potem lahko uh, tu nekaj storimo in problem rečujemo. Hvala lepa. Sedaj pa uh, eh, Vojčehovski. Končno bomo slišali tudi enega moškega v tej razpravi panie przewodniczący! w walce z przemocą wobec kobiet mamy na uwadze głównie przemoc w rodzinach. ko govorimo o nasilju nad ženskami govorimo pravzaprav o nasilju v družinah v gospodinstvih in seveda se moramo s tem proti tem boriti s pravnimi sredstvi tako da se v celoti strinjam zaključki poročila gospe svensson vendar pa bi želel omeniti še drugo vrsto nasilja nasilja ki ga um, čutijo ženske zaradi tega, ker jim država vzame otroke. To je nekaj, čemer smo vse pogosteje priča. Ni večjega nasilja kot to, da ženski vzamejo otroka. Včasih pa so eh, razlogi za to neumni. Pred nedavnim je Polsko sodišče vzelo otroka, desetletnega otroka ženski, ker naj bi preveč molila. Uh, Včasih je upravič, upravičilo to, da so starši prerevni, namesto da bi staršem takrat pomagali, jim vzamejo otroka in ga pošljajo v reništvo. Otroke vzemajo staršem tudi, kadar se spa, starša spreta, kadar sta v konfliktu. Uh, Tako da smo včasih priča drastičnim um, scenam, ko policisti vzamajo otroka materi ali pa ko to storijo drugi državni uradniki. V Evropi opažamo trend, da se država preveč utika v družinske zadeve in to za zaščito pravzaprav pod krinko zakonodaje in prava. S tem, ko otroka vzamete materi, vzamete otroku mater. In to bi bilo treba izkoreniniti. Tega ne smemo opravičevati z revščino. Revne družine je treba podpreti, družinskih vezi pa ne bi smeli zaradi tega prek prekiniti, kajti potem je zdravilo hujše od uh, bolezni. Najlepša hvala. Gospa Skrit z Leska, dve minuti. Odnoša se do faktu, da je podčas tej sesiji parlament evropski primjer. Hvala. Danes upamo, da bo parlament sprejel poročilo, ki prikazuje večstranski pristop v boju proti nasilju nad ženskami. Ko tako eh, široko zastopamo tukaj, bomo vsekakor lahko pomagali pri tem boju. Zato pa je potreben integriran pristop na politični, socialni, izobrazbeni ravni. Le tak kombiniran pristop lahko privede do rezultatov. Vendar le pa pričakujemo predlog direktive, ki se bo osredotočal le na boj proti nasilju nad ženskami in upamo, da bo komisija ta predlog k malu pri predstavila. Še dve pripombe imam. Zelo pomembno je, da nasilje nad ženskami ne razumemo nekaj, kot nekaj slabega le z vidika ženske ali z vidika družine kot enote, temveč da tudi upoštevamo stroške, ki jih to nasilje ima za družbo kot celoto. Ko govorimo o tem vprašanju, se ne smemo osredotočiti le na to, kako bi se borili proti temu nasilju, temveč moramo govoriti tudi o nekaterih vedenskih ozorcih treba je stigmatizirati družbeno sprejemanje nasilja nad ženskami in eh, nekako moramo spremeniti način vzgoje otrok, tako da tisti starši, tisti, ki dejansko um, živijo enakopravnost, dobijo večjo vlogo. Zahvaljujem se pročevalki za to pomembno poročilo in upam, da bomo sedaj po današnjih besedah tudi prešli k dejanjem. Ne, ne bomo sedaj le govorili eh, o zaščiti žensk, temveč bomo dejansko tudi zaščitili. Hvala. Gospa Boskot ima kot naslednja beseda za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tukaj sem. Uh, Komisija je v štokholmskem programu navedla, da bo uporabila vsa možna sredstva v boju proti nasilju nad ženskami, ampak zaenkrat ni še prave strategije. Varnost je zagotovo pomembna dobrina, predvsem za tiste najbolj ogrožene. Gre za veliko skupino žensk, ki se prisilno poročijo, eh, eh, ki jim pohabljajo spolovila in tako dalje. To so škodljive tradicionalne prakse, katerim so eh, ženske in deklice izpostavljene. Tu potrebujemo ukrepe, moramo posvetiti pozornost žrtvam teh praktik in komisija bi morala čim prej pripraviti evropsko strategijo za boj proti nasilju nad ženskami z posebno pozornostjo eh, na te tradicionalno škodljive praktike. Boljše jutri kot 2013. Ni sprejemljivo, da pomembno sredstvo, kot je naprimer eh, Evropska eh, zaščitna uredba, še vedno ni zaživela živela. Zagotovo se te zaščita ne sme končati na mejah. Hvala lepa. Gospod Manski ni tu, vsaj vidim ga ne. Naslednje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kar zadeva predhodne govornike, tudi gospod Svensson, In to, kar so sami povedali, naj tudi sam podarim, da je nasilje vedno prisotno v družbenem življenju. Verjetno je eden izmed razlogov, zakaj so ženske žrtve nasilja, tudi ta, da nimajo svojega prihodka, da so diskriminirane na trgu dela, na področju izobraževanja, nimajo dostopa do kakovostnih delovnih mest, slabše so plačene, zato imajo slabši položaj v družbi vendar so ženske tiste, ki so odgovorne za vzgojo otrok. Številne evropske države imajo koristi od tega. Problem pa se pojavi, če gredo ženske prezgodaj v pokoj, kajti v tem primeru so ženske še toliko bolj odvisne od svojih soprogov in od socialnega sistema. Tak sistem pa seveda ni vzdržen, zato bi morali ženskam čas, ki ga posvečajo vzgoju otrok in obdobje nosečnosti, šteti kot delovno dobo. Zato, ker je Evropa trenutno v slabem demografskem položaju, trpi tudi na gospodarskem področju. Mislim, da bi večja enakopravnost prispevala tudi k zmanjšanju nasilja, kajti do nasilja prihaja tudi zaradi tega, ker so ženske zaradi odvisnosti od svojega zakonskega ali drugačnega partnerja odvisne in pravzaprav morajo trpeti nasilje. Evropski parlament lahko to pomankljivost odpravi. V nekaterih državah je zaradi revščine položaj žensk zelo slab. Hvala lepa poročevalki, zato ker s tem poročilom pošilja zelo jasno sporočilo in hvala, ker išče rešitev za to, ta problem. Hvala. Gospodig. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo gospej Bauer, dve minuti. Szeretném én is megköszönni a jelentéstevőnek a... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hotela bi se najprej zahvaliti poročevalki za to odlično poročilo. Mislim, da je tu govor o pomembnem družbenem problemu. Mi v Evropi smo se navadili na to, da se dosti naredi, če rečemo ja, ta tema ima gospodarski pomen. To poročilo pa kaže, da Vsako leto se izdajo milijarde zaradi dejstva, da so ženske izpostavljene nasilju. E, to nasilje v vsaki obliki, na vsaki ravni, povsod to obstaja. E, to zadeva bogate, revne, dobro izobražene, slabo izobražene. In obstaja dejansko vsako leto stotine žensk, ki trpijo zaradi nasilja doma. V Evropi imamo različne oblike nasilja nad ženskami, o nekaterih je že bil govor. Pogosto je bilo opozorjeno tudi na to, da ženske zaradi tega izgubljajo samozavest, da obvladajo svojega življenja več, da ne usmerjajo in oblikujejo svojega življenja. Mi se zavedamo, da pravzaprav ni pravne osnove, da bi tu nekaj naredili. Ampak mi lahko na vsak način pripravimo skupno evropsko strategijo. Čeprav e, nekateri pravni sistemi niso harmonizirani, pa lahko na vsak način nekaj naredimo, če nič drugega, vsaj izmenjamo mnenje in to že pomaga. Hotela bi opozoriti tudi na to, da dejansko obstajajo države članice, kjer to nasilje se ne e, smatra kot kazenski e, po, e, dejanje. E, mi moramo sodelovati na evropski ravni in mi potrebujemo to evropsko strategijo in to nujno. Hvala lepa, gospa Kosta ima kot naslednja beseda. Minuto in pol. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi poročevalki, gospe Svensson. Vemo, da se nasilje nad ženskami in otroki v Evropi povečuje, zato komisijo prosimo, da pripravi predlog za strategijo boja proti nasilju nad ženskami in sicer do leta 2011, torej do letos. Pa ne samo, ko gre za pohabljene spolovil, ampak tudi za druge oblike kršitev nedotakljivosti. Potem je tu še mobbing, potem je tu vprašanje nosečnosti. Ko je ženska noseča, naleti v službi pogosto na velike težave in ji ne želijo podaljšati pogodbe. To se dogaja tudi v naši državi. Po direktivi o boju proti trgovini z ljudmi pričakujemo, gospa komisarka Malmström, da bo komisija sprejela tudi ustrezne zakonodajne akte, kar omogoča Lizbonska pogodba, zato da bi se bolj poenotili zakonodajni okviri v Evropski uniji in da bi lahko prišlo tudi do vzajemnega priznavanja uh, med državami članicami, da je nasilje nad ženskami in otroki kaznivo dejanje. Vsem tem je treba zagotoviti pravno pomoč, socialno pomoč, sodelovati treba z nevladnimi organizacijami. Vemo, kakšne so statistične podatke, teh je treba med seboj primerjati, ugotoviti treba, kakšen je vpliv vsega tega. Predvsem pa bi se morali vsi skupaj boriti proti nasilju in nasilje zmanjšati. Mislim, da celotni parlament podpira te moje predloge. Sama sem tudi podpisala predlog za to, da bi eno izmed prihodnih let razglasili za Evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami in Evropski parlament lahko tudi doprinese svoj del. Hvala. Najlepša hvala. Bastos, dve minuti, gospa Bastos. Z mikrofonom, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. Nasilje nad ženskami je dejansko uh, hud eh, kršitev človekovih pravic, to so vsi do zdaj rekli. Gre za globalni fenomen, kulturno in geografično, tu pravzaprav ni nobenih razlik. Mi tu gre za fenomen, ki se dogaja pogosto v družinah, predvsem tistim, ki finančno slabše stojijo. Ampak tu gre za fenomen, ki pa se pojavlja v vseh uh, slojih prebivalstva. Uh, Mi izhajamo iz tega, da približno ena petina žensk v Evropi je bila vsaj enkrat žrtev fizičnega nasilja v svojem življenju. Naša prioriteta mora biti v tem, da te ženske podpiramo, podpiramo ženske, ki so žrtve nasilja in zato potrebujemo skupne pobude imamo turist, eh, pravno eh, podporo, potrebujemo pa učinkovite instrumente in eh, moramo imeti tudi inštitucije, kot so naprimer varne hiše in posebno pomembno sankcije proti storilcem. Škode Posledice za ženske tega se ne da e, spraviti v številke, eh, družba pa e, nosi vse velike stroške zaradi tega. E, potreba je to uskladiti ne politično, torej vsi skupaj moramo se za to e, truditi. Mi upamo, da bomo prišli do evropskega leta e, boja proti nasilju nad ženskami, tako da bomo senzibilizirali tudi tudi evropljane za to strašno dejanje. Najlepša hvala. Gospa Blinkevič Jute ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi Evi Britis Svensson za to zelo dobro poročilo. V tem poročilu je zelo dobro prikazano, kakšne kršitve se dogajajo na področju človekovih pravic, ko gre za ženske. Tu kršitve ne poznajo ne geografskih, ne socialnih, ne kulturnih meja. Lani smo sprejeli štokolamski program in Evropska komisija bi morala pripraviti v najkrajšem možnem času tudi strategijo boja proti nasilju nad ženskami. Zato komisijo spodbujam, da čim hitreje začne ukrepati in objavi strategijo takoj, ko bo to možno. Nasilje na podlagi spola se povezuje tudi z spolnimi zlorabami, s trgovino z ljudmi, s prisilnimi porokami, s pohabljanjem spolovil in tako naprej. To močno vpliva na fizično in duševno zdravje žensk, zato bi morali v Evropi poskrbeti za boljšo usposobljenost socialnih delavcev, zdravstvenih delavcev, policistov, vseh sodnih uslužbencev, da bi se tudi sami lahko bolje soočali s tem pojavom. Hvala lepa gospe Malmstrom, ker podpira tudi delo nevladnih organizacij na področju boja proti, trgu, proti nasilju nad ženskami. Nasilje se nad ženskami povečuje v teh okoliščinah in sredstev za boj proti temu pojavu ne bi smeli zmanjševati. Hvala. Sedaj pa zadnja govornica, gospa Flašikova, minuta in pol hoci se na nas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nasilje nad ženskami, kršenje pravic žensk sta vprašanji, s katerimi se ukvarjamo že kar nekaj let. Nažalost pa nam tega grozljivega zločina ni uspelo zaustaviti. Dejstvo je, da to vrstna dejanja prizadanejo ne samo ženske, temveč tudi vse ostale družinske člane. Ženske nič več ne morejo zagotavljati varnega doma. Ženske so žrtev nasilja, zato bi morali sprejeti na evropski ravni ustrezne ukrepe, s katerimi bi pomagali ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja v družini. Zaščititi je treba tudi interese žensk, zlasti starejših žensk, ki so žrtve nasilja na podlagi spola, omejuje se jim osebne svoboščine, postanejo tudi žrtve trgovine z ljudmi. To je verjetno eden od najbolj perečih družbenih vprašanj, zato bi morali resnično poskrbeti za bolj učinkovite kazni. Kazni, ki bi bile skladne z kaznivim dejanjem, ki je bilo storjeno. Prepričiti je treba kršenje človekovih pravic in svoboščin, kajti s tem bomo zagotovili mm, ženska možnost, da živijo dobro življenje. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa catch the eye. imamo 15 prijav za Catch the Eye, torej to bo malo težko. Imamo pa nekaj časa, malo časa smo pridobili in zdaj Rojtova terabela, ki piše Ljuknek, okej, ne moremo domniti. Torej, navedene osebe bodo dobile besedo. Tisti, pa ki so danes že govorili v razpravi, tem ne bom dal drugič besede. Gospod Kelly. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dve zadevi bi rad izpostavil. Nasilje nad ženskami in uloga moških, ki delajo v hotelih. Nasilje nad ženskami je nesprejemljivo, zato bi morali v izobraževalnih programih poskrbeti za to, da bodo moški bolje znali kontrolirati svojo jezo. Namreč tabu bi moralo biti to, da nekdo dvigne roko nad žensko, ne pa da je to tabu tema, kot včasih prikazujejo to v filmih in tudi v nekaterih družinskih krogih, nažalost. Zakaj govorim o tem? Zlasti, ko gre za delavce v hotelih. Namreč ena moja sodržavljanka je na Mauriciusu bila ubita prav strani moških, ki so delali v hotelu. Mislim, da če bi povečali osveščenost, bi poskrbeli za večjo varnost. Poskrbeti je treba tudi za to, da se omeji dostop moških do sob, v katerih bivajo ženske v hotelih. Hvala. Prosim, držite se časa. Sedaj, gospod Tabela, minuta. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi, pozdravljam poročilo Svensson, ki jasno kaže na to, da bi morali bolje poskrbeti tudi za to vrstna kazniva dejanja, ki bi morala biti obravnavana v okviru kazenskega prava. V Evropski uniji obstajajo države z različno kulturno tradicijo. Moram pa reči, da ko gre za nasilje nad ženskami, je nedopustno, koliko nasilja se dopušča. Naprimer, posilstvo. Čeprav je posilstvo nekaj, kar opreduje kazensko pravo, naj povem, da v Latviji, naprimer, posilstvo moški ženskega nad moškim ni posilstvo. Na slovaškem posilstvo s predmetom tudi ni posilstvo. V Latviji ne smatrajo za posilstvo dejanja, ki ga mož stori nad svojo ženo. Zato bi morali, po mojem mnenju, nujno pripraviti ustrezan akcijski načrt za boj proti vsem oblikam nasilja. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Meissner, minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Mi smo videli v tej razpravi, da tu ne gre za kavelirski delik, temveč da je to kršitev človekovih pravic. Otroci so uh, indirektno prav tako žrtve pri nasilju nad ženskami. Zato, ker glavni razlog. Uh, uh, težav pri porodu je ravno posledica nasilja na ženske. Potem tu gre za nasilje v imenu časti, gre za eh, pohabljanje spolovil in tako dalje. Poročilo, za katero se gospe Svensson zahvaljujem, kaže ne samo, da je potre, zaradi tega ogrožena tudi enakost spolov, temveč Lizbonska pogodba daje možnost, da pripravimo direktivo, se pravi, da dobimo skupno okvir v Evropo. To je zelo razveseljivo, ker tu bomo lahko naredili korak naprej. Tu gre za čezmejni evropski problem, proti kateremu se moramo boriti. Najlepša hvala. Gospa Bertman, minuta. Nasilje nad ženskami ima različne oblike in to je mednarodni problem, ki ga svetovna eh, skupnost še vedno ne obvlada. Eh, to pomeni, da Eh, je ogroženo zdravje in pa varnost žrtev. Tu gre v glavnem za ženske, ki nimajo možnosti, ki so omejene v družbenem življenju. Gre tudi za to, da je nasilje nad ženskami tudi socialni problem, če samo pomislimo na stroške eh, na področju pravosodja in zdravstva. Ženske so najbolj ogrožene, najbolj pogost vzrok eh, za to je nasilje v doma. E, nasilje nad ženskami ni kavalirski delikt. E, tu je treba eh, odpraviti to, ker gre za diskriminacijo žensk in to bi morala, temu bi morala posvečati pozornost tudi Evropski unija. Hvala lepa, zdaj pa gospod Nikolaši. Nikolaši. Zahvaljujem. Gospod Nikolaši. negativne dôsledky. Izpostavljanje posameznika kakršnikoli obliki nasilja nosi posledice ne samo za družino, temveč tudi za družbo. Zato bi morali zlasti obsojati nasilje nad ženskami in otroki v okviru družine, kajti nasilje v družini je ponavadi glavni razlog, zakaj prihaja pri ženskah do spontanih splavov. Zato bi morali uporabiti vse instrumente, ki nam jih ponuja kazensko pravo, zato da bi se borili proti to vrstnemu kriminalu. Nujno je treba zaščititi ženske, tudi revne ženske, ki so pogosto prisiljene v to, da so nadomestne matere. Gre pravzaprav za genetsko izkoriščanje, kar je v jasnem nasprotju s prepovedjo trgovanja z ljudmi ali z deli človeškega telesa. To vrstna oblika trgovanja se pojavlja tudi na internetu. Hvala. Na Dančila se jako ventur. Gospa Dančila ima sedaj besedo. Mm, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čeprav se pogosto dogaja nasilje nad ženskami, pa se te stvari še ne kaznujejo, dosti krat. Tu gre večkrat za konfliktne situacije. In predvsem, kadar uh, ni to v vseh državah enako urejene. Nekatere države eh, prostitucijo, pohabljanje spolovil in tako dalje ne smatrajo kot kaznivo dejanje. Eh, tudi mlade deklice so izpostavljene nasilju. Evropske članice Evropske unije bi se morale potruditi, da bi pripravile popolne statistike, da bi imele tančne analize, eh, kar zadeva nasilje e, nad ženskami. Na temelju teh statistik pa bi zagotovo lahko sprejeli pravilne ukrepe proti tem fenomenom. E, tudi znotraj Evropskega inštituta za enako spolo bi bilo treba nekaj naditi. E, gospod predsedojoči, najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Nikolaj. Tem kalitata madar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jaz sem bila vročevalka v senci in kot takšna bi se hotela zahvaliti in čestitati preoročevalki za njeno e, poročilo. E, tu ne bi smelo iti samo za formalno razpravo, brez osredotočenih ukrepov, Cela, cela stvar nima nobenega smisla. Torej, mi bi morali dobiti eh, ustrezno direktivo. E, gospodarski stroški tega do zdaj niso resno raziskovali. Momentu, da je fac, eh, da je kriz... Še pred tem poročilom e, pa takšnih analiz sploh ni bilo. In v tem času finančne krize e, pa bi bilo potrebno misliti tudi na te stroške, ki jih povzroča to nasilje. Zaradi tega bi morali skušati ne samo z gospodarskimi, temveč tudi s političnimi in pravnimi sredstvi se boriti proti temu fenomenu. Hvala lepa. Gospa Morva ima kot naslednja besedo za eno minuto. Sepen, eh, gratulalo, ko raportor eh, kivalo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, čestitam. Eh, Eh, poročevalki za to odlično delo. Dejansko sem ponosna, da je to poročilo tako dobro in eh, da je to poročilo pripravila ženska. Ponosna sem tudi na to, da se Čist jasno pove, da je bilo do zdaj premalo storjenega na tem področju. Mi potrebujemo enotno eh, evropsko regulacijo, kajti konec koncev gre za denar evropskih davkoplačevalcev, ki se uporablja za uh, eh, obladovanje eh, škode, ki nastaja zaradi tega. In mislim, da bi ta denar lahko uh, porabili tudi drugače. In predvsem je potrebno skrbeti za to, da ženske, ki so tu prizadete, dobijo možnost, da se nekam skrijejo, vsaj za neki časa. Pomembno je opozoriti tudi na to, da je tem ženskam treba pomagati. E, naprimer, e, če pridejo pred kakršne koli organe. E, mi e, moramo sodelovati z njimi. Mi smo sodelovali z prostitutkami in videli smo, da te ženske od države ne dobijo nobene pomoči. Najlepša hvala, gospod Luhan ima besedo. Gospod, vi imate besedo. Gospa komisarka, spoštovani kolegi, iz tega poročila izhaja tudi, da se moramo dvakrat bolj potruditi, da bi obvladali nasilje nad ženskami, tako znotraj držav članic, kot tudi na evropski ravni. Program Dafne to moramo spodbuditi in vse države članice, v katerih prihaja do takšnega nasilja, bi morale tu sodelovati. Številni ljudje imajo psihične probleme danes in psihični problemi eh, vodijo v nasilje. Mi moramo sodelovati z eh, policijami v državah članicah. Mi moramo pa fenomen natančno analizirati in moramo imeti ustrezne podatke o tem. Znotraj štokholmskega programa se obravnavajo ti vidiki. Seveda je potrebno te napore eh, tudi financirati in program DAFNE je primern okvir za to, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Reger ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči in gospa komisarka. Če gre za vprašanje enakosti spolov, je Evropska unija pionir in pionir tudi na področju boja proti nasilju nad ženskami. Nasilje, to je e, obladovanje tega, je zelo drago. Vsako leto stane zelo dosti denarja. Vsako leto. Eh, porabimo dosti sredstev za e, reševanje problemov in posledic nasilja. Jaz mislim, da katalog ukrepov tudi to nekaj stane, ampak potrebno je e, izobraževanje policistov, sodnikov, e, učiteljev, zdravnikov in tako dalje. Zato bi se hotela prisrčno zahvaliti, da je to vse zapisano. E, majhne e, težave Država je, po mojem, bi morali posvetiti več pozornosti tudi nasilju na delovnem mestu. E, tu gre za specifične zadeve in to bi bilo treba tudi bolj specifično formulirati. Hvala. In ob koncu dajem eh, gospej Rojtovi besedo. Eno minuto imate, gospa Rojtova vidimo v medijih příklad. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsakič, ko v medijih vidimo žrtev nasilja žensko ali otroka, se vprašamo, kako je možno, da je okolica tako dolgo bila slepa za to, kar se dogaja. Komisija bi morala imeti imeti na voljo ustrezne mehanizme v zdravstvenih ustanovah, v socialnih ustanovah, s katerimi bi lahko poskrbela za žrtve in ki bi tudi omogočili, da bi čim hitreje kaznovali storilce tovrstnih kaznjivih dejanj. Tudi sodniki bi morali biti ustrezno sposobljeni in izobraženi in ne bi smeli dopuščati nasilja nad ženskami. Zauzemati bi se morali za ničelno toleranco, tudi ko gre za pohabljene spolovil pri ženskah. Hvala lepa poročevalki za to, ker je pripravila to besedilo. Sama ne bom glasovala proti uvodni izjavi, vendar glasovala za njo ne bom, kajti tu se pojavlja probleme do otrokom in materjo. Hvala. Malem štrem, bisto šas. Ko s tem je razprava končana, sedaj pa dajem besedo gospej Malem strojem v imenu komisije. Hvala, gospod predsedojoči. Kolegice in kolegi, najlepša hvala za to zelo pomembno razpravo. Očitno je ta razprava potekala na temo, ki je številni močno pri srcu. Hvala poročevalki, hvala poročevalcem v senci. Kot sem povedala že v uvodu, pripravljamo več ukrepov v zvezi s tem. Svežen o pravicah žrtev je zelo pomemben, prihodni mesec ga bomo predstavili. Slišali smo tudi, da potrebujemo programe preprečevanja, programe ozaveščanja. Trenutno tudi Svet Evrope končuje delo na konvenciji o boju proti nasilju nad ženskami zlasti, ko so ženske žrtve nasilja v okviru družine. Evropska unija naj bi tudi pristopila k tej konvenciji in s tem bi morala Evropska unija dolžno spoštovati vse obveznosti iz te konvencije za področja, na katera se ta nanaša. Tudi direktiva o boju proti trgovini z ljudmi vsebuje kar nekaj preventivnih in podpornih ukrepov za ženske in otroke, ki so žrtve trgovine z namenom spolnega ali drugačnega izkoriščanja. Tudi v azilnem svežnju se posebna pozornost posveča ranljivim osebam v okviru azilnega postopka, naprimer ženske, ki so bile žrtve spolnega nasilja in tako naprej. Vsi ste izpostavili, da je to ogromen problem. Sramota je, da so ženske in deklice vsak dan prestrašene. Bojijo se posilstva, bojijo se nasilja, bojijo se zlorabe, spolne zlorabe. Pogosto zelo celo strani oseb, ki naj bi jim zaupale, strani partnerjev, soprogov in tako naprej. Ukrepati moramo zato, da bi čim hitreje dosegli konkretne rezultate, kajti tu gre res za kršenje, grobo kršenje človekovih pravic. Hvala lepa tudi nekaj pogumnim moškim, ki so danes prispevali k tej tematiki. Nasilje nad ženskami ni samo vprašanje pravic žensk, gre za splošne človekove pravice in vsi bi se morali boriti proti temu grozljivemu pojavu. V Evropski uniji se ženske in deklice ne bi smele bati nasilja samo zato, ker pripadajo tako imenovanemu, na, napačnemu spolu. Hvala za to razpravo, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dajem besedo gospe Svensson, poročevalki. Ja, Najlepša hvala. Najprej se zahvaljujem kolegom za njihove modre besede v razpravi. Zahvaljujem se tudi za odločnost kolegov v tem vprašanju. Mi se moramo boriti proti temu nasilju. Komisiji pa bi hotela povedati, da Pričakujemo svežen za žrtve, tako da bomo jim lahko pomagali. Potrebujemo tudi direktivo za boj proti nasilju. Ni nujno, da se kdo z vsako besedo v tem poročilu strinja. Pomembno pa je, da za to glasujemo, tako da damo jasen signal komisiji, da potrebujemo direktivo. Pomembno je, da vsem tem ženskam, eh, ki živijo v takšnih pogojih, pokažemo, da eh, ni potrebno, da se sramujejo. Eh, če potrdimo poročilo, bomo pokazali, da je krivda pri eh, povzročitelju. In da gre za kazansko dejanje, in da ni treba, da se sramujejo. Moramo povedati, da obstajajo številne ženske, ki so preživele zaradi podpore civilne družbe, eh, zaradi dela eh, organizacij, ženskih organizacij. In tu je izredno pomembno, da ti ne ostanejo sami, da ne nosijo sami odgovornosti, eh, da sami, niso oni sami tisti, ki pomagajo ženskam. Mi moramo tu na vsak način nekaj narediti, moramo pokazati, da imajo podporo da imajo te ženske podporo. In hotela bi tudi povdariti, kako izredno pomembno je, da pokažemo, da gre tu za en problem, ki obstaja, ki se vleče skozi vse družbene sloje. Ne obstaja specifične skupine, to zadeva vse. In zato uh, pozivam člane, uh, dajte signal, uh, da ni več sprejemljivo da ženske živijo pod temi okoliščinami. E, ženske bi lahko sebi in svojim otrokom pripravile boljše življenje, vendar morajo imeti tudi našo podporo. Še enkrat najlepša hvala kolegom za njihovo odločnost. Skupno nam bo to uspelo. Hvala lepa. Köszönöm szépen, eh, képviselő. Najlepša hvala, gospa poslanka. mogoče bi tudi sam še nekaj dodal. Bog je ustvaril človeka po svojem liku in potrebno bi bilo uh, spoštovati dostojanstvo človeka in to velja tudi za žensko. S tem je razprava končana, jutri ob 12. pa bomo glasovali o tem poročilu.